Spoštovane kolegice in kolegi, začeti bi morali. Čaka nas uh, poln dnevni red in kot vedno malo časa. Tako da lepo pozdravljeni na današnji seji odbora za kulturo. Začeli bomo s točko ena sprejetje dnevnega reda. Kot smo vam uh, povedali že v elektronskem sporočilu, bo prišlo danes do spremembe pri dnevnem redu. Sedma točka izmenjava mnen s komisijo o razmerah na področju medijev na mačarskem je točka, ki jo moramo žal preložiti. Ne zaradi tega, ker bi se zadeve na mm, mačarskem kaj bistveno izboljšale in ne bi bilo potrebe za razpravo, ampak zaradi tega, ker je bil prejšnji teden objavljen. Um, predlog komisije, da bi tudi v primeru programa Erasmus Plus lahko predvideli izredne ukrepe v primeru, da bo prišlo do tega brexita 29. marca. Zaradi tega bi morali danes nujno obravnavati to točko in smo zato povabili tudi komisijo, zato da bi nam obrazložila ta predlog. Zanima me, ali kdo ogovarja spremembi dnevnega reda. Ne? Bi želel kdo še kaj dodati ali dnevni red dopolniti? Auch nicht der Fall. Ne, dobro. Potem pa je dnevni red sprejet, kot je bil spremenjen. Ni videti, da bi kdo ugovarjal, tako da je dnevni red sprejet. Druga točka, sporočila predsednice. Danes imamo na voljo tolmačenje v naslednjih jezikih francoščini, nemščini, italijanščini, angliščini, grščini, španščini, portugalščini, češčini, estonščini, mačarščini, polščini, slovenščini, bulgarščini in romunščini. Opozoriti vas moram na to, da se zasedanje prenaša prek spleta kot običajno. In uh, Sklepi koordinatorjev iz 22. januarja 2019, ki smo jih poslali 23. januarja vsem članom odbora, sedaj uradno sprejeti, glede na to, da do roka 25. januarja nismo prejeli nobenih pripomb. Tako, sedaj pa gremo lahko kar takoj na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer pojdimo na glasovanja. Danes bomo glasovali o osnutku poročila in o osnutku mnenja. Najprej bomo začeli z glasovanjem o spostavitvi programa Evropske solidarnostne enote. Poročevalka je kolegica Mihajla Šojdrova. 332 predlogov sprememb smo prejeli, kar pomeni, da nas čaka kar veliko glasovanja in ustrezno dolg je tudi uh, glasovalni seznam in uh, eh, Mihajla je prosila, da bi spregovorila na koncu, kar pomeni, da gremo lahko kar takoj na glasovanje. Upam, da imate vsi elektronske glasovalne kartice s seboj in da ste jih uh, že utaknili v naprave. Začnimo s kompromisom ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 142 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Mislim, da je predlog zavrnjen, ampak preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s sedmimi glasovi proti sedmim. 149 za, proti, vzdržani. Ponovimo. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi 19. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 158 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak preverimo. 158, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno z devetimi glasovi proti šestim, 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 26 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto z 8 proti 6. 169 in 170. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Empel 27 v dveh delih. Prvi del za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del za? Proti? Proti? Vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 9 proti 6. 171 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 172 v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, vendar raje preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 8 proti 6. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi 20 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 180 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 181 za, proti, vzdržani. Mislim, da je predlog zavrnjen, ampak preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno z 9 proti 6. 182 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 184 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 185 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 188 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 189 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, Vzdržani. Sprejet. Kompromis 5 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 204 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 7 proti 7. 26 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 205 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 206 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Empel 29 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. DV 45 za. Proti. Vzdržani. Preverimo za vsak slučaj. DV45 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 8 proti 7. 207 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ampel 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. DV46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverimo. Glasovanje so zelo tesna. Konec glasovanja. Z 9 proti 6 sprejeto. Sedaj pa ustni predlog spremembe 3. Kdo ogovarja? Preferiremo la versione originaria, quindi no. Ja, predsedujoča, nam je ljubša prvotna različica brez ustnega predloga spremembe. Prav. Potem pa, če sta več eh, kot dva člana odbora proti, potem treba glasovati o prvotni različici. Glasujemo o tem za, proti, vzdržani. Sprejeto v prvotni različici. 947 za, proti. Vzdržani, sprejeto. 209 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 210 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empol 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 211 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 212 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 213 in regi 22 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Z 9 proti 6 zavrnjeno. MPL 31 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 214 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 215 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 216 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 217 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Empel 32. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. DV 48 za. Proti vzdržani, zavrnjen. 218 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 949 za, proti, vzdržani, sprejet. Empel 32, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis šest. Za, proti, vzdržani, sprejet. Dvesto štiriindvajset za, proti, vzdržani, sprejet. Regije brezpredmeten, dvesto petindvajset za, dvesto petindvajset za, proti, vzdržani, sprejet. Mislim, da je predlog sprejet, ampak preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Z 8 proti 7 zavrnjeno. Empel 32, 5 je del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 226 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. 227 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 7 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 230 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 231 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Empel 33 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Zavrnjen. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 236 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 237 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 35 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 243 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 242 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 37 prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. 244 za, proti, vzdržani, sprejet. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ampel 37, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ampel 37, tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe 2. Ali kdo ogovarja? Das ist nicht der Fall. Ne. Potem pa lahko glasujemo o ustnem predlogu spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 248 za, proti, vzdržani. To moramo preveriti. 248 glasujemo. geschlossen. Konec glasovanja. Z 8 proti 7 sprejeto. 249 za. Dvesto devetinštirideset za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj pa sledi cela vrsta predlogov, sprememb, po katerih eh, ne bomo glasovali in pojdimo na predlog 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 969 za, proti. Bač 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 256 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 257 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 259 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 260 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Budget 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 261 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 262 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 263 za, proti, vz, 263. Da, 263. Za, proti. Zdržani, zavrnjen. 264 za, proti, zdržani, zavrnjen. 265 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Budget 9 za, proti, vzdržani. Mislim, da je predlog zavrnjen, ampak preverimo. Glasujemo. Noch nicht einschlafen. Prosim, da mi ne zaspite. Konec glasovanja. Z 8 proti 7 zavrnjeno. DV 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 266 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 267 za, proti, vzdržani. Preverimo. 267. Konec glasovanja. Sprejeto z devetimi glasovi za in sedmimi proti. Regi 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 268, 268 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 279 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 285 za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. 286 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 41, četrti del za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 287 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 288 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 289 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 291 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 292 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 290 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ponovno za. 290 za, proti, vzdržani, sprejet. 293, pardon, 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 294 za, proti, vzdržani, sprejet. 296 za, 296 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 300 za, proti, vzdržani, sprejet. 301 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 302 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 303 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 304 za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 305 za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 306 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ustni predlog spremembe 1. Kdo ogovarja? Ne. Potem lahko glasujemo za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 313 za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 33 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 312 za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 34 za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani. Sprejet. Regi 35 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 314 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 18 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 318 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 979 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 319 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 320 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 321 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 323 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 322 za. Proti proti, vzdržani, zavrnjen. 324 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 325 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 326 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 44 za, proti, vzdržani. To bi rada preverila, glasujemo. 10 proti 6 sprejeto. Empel 44, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 45, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 327 in regi 37 za, proti, vzdržani to bi rada preverila. Glasujemo. Tristo sedemindvajset in regiji sedemintrideset sta identična predloga. Konec glasovanja. Za enajst proti pet sprejeto. To ni bilo jasno razvizno. Regija osemintrideset za, proti vzdržani. Tudi to preverimo, ni bilo jasno. Glasujemo. Konec glasovanja. 9 proti 7, zavrnjeno. Budget 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ampel 45, tretji del in 328. Oziroma, Ampel 45, tretji del za, proti, vzdržani vzdržani? Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Z 10 proti 6 sprejeto. 328 za, proti, vzdržani, sprejet. Ampel 45 četrti del za, proti, vzdržani, sprejet. 329 za, proti, vzdržani, sprejet. 330 za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Z 9 proti 6 zavrnjeno. Empel 45 za, proti, vzdržani. Empel 45, peti del da. Za? Proti? Vzdržani. Tudi to ni bilo jasno, razvidno. Preverjamo Empel 45, peti del. Konec glasovanja. Z 10 proti 6 sprejeto. 331 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 332 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 45 šesti del za, proti, vzdržani. To bi rada preverila. Glasujemo. Konec glasovanja. Z 10 proti 6 sprejeto. Empel 45 sedmi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je šlo za enako večino kot ravno kar, ampak raje preverimo. Konec glasovanja. Da, 10 proti 6 sprejeto. Empel 45, 8 del za, proti, vzdržani, sprejet. Empel 45, 9 del za, proti, vzdržani, sprejet. Empel 45, deseti del za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejet. DV 1 za, proti, vzdržani, sprejet. DV 2 za, proti, vzdržani, sprejet. DV 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 43 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo o predlogu 43. Konec glasovanja. Z 8 proti 8 zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. 49 za, proti, vzdržani. Mislim, da je predlog sprejet, ampak lahko preverimo. 49, glasujemo. Nekoliko prehitri smo bili, bili. ponovimo. Nekateri še niste glasovali. 49, konec glasovanja. 7 proti 9, zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 9, 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9, 6 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. DV7 za, proti, vzdržani, sprejet. DV8 za, proti, vzdržani, sprejet. DV9 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak preverimo. DV9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 8 proti 7. DV10 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 20 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 21 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Budget 1 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 22 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 9.13 za, proti, zdržani, sprejet. 23 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 24 za, proti, zdržani, sprejet. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Mislim, da je sprejet, ampak preverimo. Ampel 8. Konec glasovanja. Z 10 proti 6 sprejeto. Regi 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. DV16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Empel 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejet. DV19 za, proti, vzdržani, sprejet. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Empel 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani. Sprejet. DV enaindvajset za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis šestindvajset za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Triindevetdeset za. Proti. Vzdržani. Sprejet. DV triindvajset za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Devet za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Empel 15 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Deve 24 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 25 deve za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Pardon. Sprejet. 10 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 95 za oziroma 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen. DV 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 102 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen, 103 za, proti, vzdržani, sprejet, 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 106 za, proti, vzdržani, sprejet, 12 za, proti, vzdržani, sprejet, 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 113 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. En pa 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 116 za, proti, vzdržani. To pa ni bilo na, ravno najbolj jasno. Preverimo. 116. geschlossen. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 13 glasovi proti dvema. Prosim, da dvigujete roke, to pomaga. Budget 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9.30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 115 za proti, vzdržani, zavrnjen. DV31 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejet. DV33 za, proti, vzdržani, sprejet. Budget 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 122 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 934 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjena bomo preverili 129. Glasujemo. Konec glasovanja. 8 proti 8 zavrnjeno. 31. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 20 za, proti vzdržani. Mislim, da je bilo to sprejeto, ampak nisem povsem prepričana. Konec glasovanja. 9 proti 7. Sprejeto. Opa. 132 za proti vzdržani. Sprejeto. M21 za proti vzdržani sprejeta. 133 in regi 18 za proti vzdržani zavrnjeno. DV37 za proti vzdržani sprejeto. 135 za proti vzdržani zavrnjeno. 135 za proti vzdržani sprejeto. 136 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. In sedaj končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Und geschlossen. Konec glasovanja. 14 za, 1 proti in 1 vzdržan glas, torej z veliko večino sprejeto. Čestitke poročevalki, ki je še prosila za besedo Najlepša hvala, Petra. Rada bi se zahvalila vsem kolegom za to glasovanje, za podporo, ki ste mi jo izrazili. Hvala lepa tudi za odlično sodelovanje z vsemi poročevalkami v senci, Silvijo, Helgo in Terezo. Hvala lepa tudi našim svetovalcem, kaj te. Tudi delo nikakor ni bilo lahko. Hvala Lukašu in tudi moji svetovalki, asistentki Kristini. Mislim, da smo dosegli zelo dober rezultat za medinstitucionalna pogajanja. Torej, najlepša hvala in veselim se že dobrega sodelovanja v prihodnosti. Najlepša hvala. Ja, hvala lepa. Še enkrat, Mihaeli in pa tudi poročevalcem v senci, sekretarjatu ter vsem sodelovkam in sodelovcem, ki so pomagali pri pripravi tega obsežnega poročila. Sedaj pa prehajamo k naslednjemu glasovanju. Gre za osnutek mnenja in sicer o predlogu sklepa sveta o povlastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice konvencije sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih. Poročevalka je bila kolegica Emma McClarkin, ki je trenutno ni v dvorani, tako da bomo kar takoj glasovali. Samo en predlog spremembe je bil vložen, ki pa ni bil sprejemljiv v skladu z členom 99 skozi ena našega poslovnika, torej lahko kar pridemo k končnemu glasovanju. To bo poimensko glasovanje in glasujemo. Konec glasovanja. 16 za. Nihče proti, nihče se ni vzdržal. Osnutek mnenja je soglasno sprejet in ga bomo posredovali pristojnemu odboru Libe. Iskrene čestitke poročevalki, ki je sicer odsotna. In s tem smo zaključili z glasovanjem in prehajamo neposredno k peti točki dnevnega reda. Gre za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin. Naša poročevalka je kolegica Julie Ward in rok za vložitev predlogov sprememb je 6. februar do 17. ure, se mi zdi. Ne, do 16. ure. In uh, vem, da je ta rok izjemno kratek, vendar pa ima Libe tako ambiciozno časovnico, da smo se morali prilagoditi. Že 21. marca nameravajo namreč glasovati. Tako da bi bilo sprijetje mogoče še v prvem branju tekom tega sklica. 11. marca pa naj bi imeli izredno sejo z namenom glasovanja v Strasburgu kajte Libe nam je odstopil del svojega časa za sejo, tako da bi potem na koncu v Libe imeli dovolj časa, da ustrezno upoštevajo tudi naše mnenje. Zaradi tega bomo torej najbrž glasovali 11. marca na izredni seji v Strasburgu, sedaj pa dajem besedo Julie za 5-6 minut, da predstavi svoje poročilo. Beseda je tvoja, Julie. Najlepša hvala, dragi kolegi. Dober dan. Po nekaj tednih razprav z odborom Libe smo pripravili mnenje o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin. Naš odbor ima namreč deljene pristojnosti z odborom Libe, pa tudi Imko pripravlja mnenje v zvezi z to uredbo. Ta uredba je prioriteta za Evropsko komisijo in Evropski svet se je že strinjal glede splašnega pristopa tekom estonskega predsedstva oziroma tekom avstrijskega predsedstva in eh, ta uredba bi morala stopiti v veljavo čim prej. Torej moramo doseči Soglasje v prvem branju še pred koncem sklica, to je zelo ambiciozen cilj. Komisija je podala predlog eh, v zelo kratkem eh, času, za kar se ji zahvaljujem in zahvaljujem se tudi za pogovore, ki sem jih imela z eh, GD Home in z komisarjem Kingom. Mislim, da se vsi strinjamo glede temeljnega duha tega predloga ampak naša prva naloga je, da zaščitimo državljane, ki jih zastopamo. In to moramo zagotoviti z sodelovanjem in pa z skupnimi vrednotami. Z vzroki terorizma se moramo spopasti na učinkovit način, torej moramo poskrbeti za izkoreninjenje razlogov za nastanek terorizma. splet igra ključno vlogo pri delovanju terorističnih skupu, skupin, pri eh, načrtovanju njihovih napadov, pri načinu njihovega delovanja. Torej, omejitev spletnih vsebin je ključnega pomena, vendar pa pri tem. Eh, Moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do kršitve temeljnih človekovih pravic in pa do kršitve prava Evropske unije. Zakonodaja mora zaščititi temeljne človekove pravice in svoboščine in mislim, da je predlog komisije dobro izhodišče za razpravo. Vendar pa mislim, da je potrebno spremeniti ton te zakonodaje. Gre za uvajanje nove zakonodaje, ki bi eh, ogrozila temeljne človekove pravice. že naslov eh, tega predloga eh, mi ni všeč, čeprav vem, eh, zakaj se je komisija odločila za ta naslov, kajti statistični podatki kažejo, da je najnevarnejša prva ura po tistem, ko so podatki objavljeni na spletu. Vendar pa enourna časovna omejitev za odstranitev spletnih vsebin ne zadostuje še prav posebej za majhna in pa srednje velika podjetja. Zaradi tega mislim, da je treba zagotoviti prožnost pri tem predlogu in poskrbeti za to, da bodo nezakonite spletne vsebine odstranjene čim prej. Tako eh, kratki časovni rok, kakor tudi eh, zelo ostre sankcije pa pomenijo tudi, da eh, bi deležnikom v tem postopku, ki so objavili te vsebine, oduzeli možnost pritožbe oziroma ugovora. Poleg tega se je potrebno zavedati, da včasih odstranitev slikovnega ali pa zvočnega materijala traja več kot eno uro potrebno je spoštovati zakonodajo Evropske unije, recimo o e-trgovini in pa o temeljnih človekovih pravicah. Kot veste, imamo tudi zakonodajo na področju audiovizualnih storitev. Ta je naš največji dosežek v tem mandatu in mislim, eh, da komisija ni dokazala, da obstaja zadostna skladnost eh, med EVMS eh, e in pa med tem novim predlogom. Poleg tega mislim, da ni utemeljen tudi odstop od direktive o e-trgovini, še prav posebej ne podpiram odmika od člena 15 in eh, pa eh, tudi ne odmika od direktive o audiovizualnih stvaritvah, eh, še prav posebej od člena 28b. Direktiva o e-trgovini se je izkazala za prožno in dovolj močno, dovolj ostro razvile so se najboljše prakse in na ta način eh, tudi stabilen in dobro urejen trg. Takšen pristop pa je tudi ključnega pomena, če želimo doseči napredek v boju proti nezakonitim vsebinam, hkrati pa, eh, če želimo spoštovati eh, temeljne človekove pravice Izbrisala sem tudi proaktivne ukrepe v členu 6. Kot veste, sem jih prej eh, zagovarjala pri zakonodajnih in pa nezakonodajnih predlogih, recimo pri otroški pornografiji. Vendar pa morajo vsi ukrepi spoštovati tudi obstoječe pravo Evropske unije. Čeprav Evropska komisija želi zagotoviti oziroma podati določena. Uh, pravna eh, zagotovila, recimo v, v eh, vodni ozva, izjavi 19, ta zagotovila oziroma jamstva ne zadostujejo. Komisija pravi, da glede na grožnjo, veliko grožnjo, ki jo predstavljajo teroristične spletne vsebine, obstaja razlog, da državam članicam omogočimo odstop eh, od eh, trenutnega eh, pravnega okvira, ampak to bi pomenilo tudi odstop od trenutne prakse in hkrati odmik od spoštovanja temeljnih človekovih pravic. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi nadzor pravosodnega sektorja. kajti ta zakonodaja pravi, da bi lahko nalog za odstranitev teh vsebin pravzaprav podal kdorkoli, ne pa pristojni organi držav članic. Rekla sem že, da bi ta nova zakonodaja lahko škodila majhnim in srednje velikim podjetjem, ne pa eh, velikim spletnim podjetjem. Prepričana sem, da eh, se komisija namerava z tem ukvarjati v svoji zakonodaji, vendar pa je potrebno člen 18 uravnotežiti. Ne smemo preobremeniti majhnih in srednje velikih podjetij, ki bi. Eh, bankrotirala eh, ob tako visokih eh, stroških, znašali bi lahko kar do 4 odstotke sankcij. Vem, da bi lahko te visoke sankcije vodile v velikodišno odstranitev vsebin strani gostujočih strani moj eh, predlog spremembe predlaga sankcije na nacionalni ravni, ampak na uravnotežen in praktičen način. Želim pojasniti tudi obseg direktive, želim spremeniti vsebino terorističnih vsebin in eh, gostujočih strežnikov. Pri tem eh, pa želim izključiti posle med različnimi spletnimi podjetji. Poleg tega v tem besedilu ne sme biti nejasnosti, kajti to bi lahko negativno vplivalo na svobodo govora. Hkrati pa gre tukaj tudi za nevaren premik eh, v smeri privatizacije organov eh, kazenskega pregona. Seveda moramo zagotoviti pluralnost eh, medijev in zagotoviti vse material, ki je potreben za zagotavljanje neodvisnih novinarskih eh, dejavnosti. Celo življenje sem delala z mladimi in vem, kako so ti lahko hitro pod vtisom tistih, ki jim želijo škodovati in seveda lahko splet to še pospeši. Krati pa zagotovi eh, tudi prostor, da se na to odzovemo. In eh, poskušala eh, sem proučiti možnosti za eh, zagotavljanje eh, pomoči za uh, mlade na spletu uh, ali pa ne. Eh, gre za vzpostavitev forumov, kjer bi mladi lahko podali svoje mnenje. Potrebujemo strategije in programe, ki podpirajo delo z mladimi, in pa strategije za deradikalizacijo mladih, ki pa nikakor ne smejo temeljiti na diskriminaciji. Poleg tega pa je potrebno uh, poskrbeti tudi za odpravo medijske nepismenosti. Pozdravljam tudi delo, ki ga je upravil komisar King. Right. Države članice morajo zagotoviti strukturno podporo eh, organizacijam eh, za mlade, izobraževalnim ustanovam in eh, potrebno je poskrbeti za vključevanje in pa aktivno državljanstvo. Zavedati se moramo, da so najmanjš, najboljše pobude eh, ponavadi eh, tiste, eh, ki so najbolj omejene in namenjene manjšim skupinam. Prosim, Đuli, če zaključiš. Poskušati moramo najti ustrezno ravnoteže in pri tem spoštovati pravo Evropske unije. Najlepša hvala za predstavitev osnutka mnenja. Sedaj pa prehajamo k poročevalcem v senci. Ampak, če pravilno vidim, eh, sta v eh, dvorani le dve poročevalki v senci. Najprej Helga Trupl. Hvala lepa, Đuli, hvala lepa, Petra. Ja, res je, spet gre eh, za enako na vzkrižje, želimo se boriti proti terorizmu na spletu, še prav posebej, kadar je povsem jasno, da gre za teroristične spletne vsebine, vendar pa se tukaj pojavlja tudi že prvi problem, kaj ti mislim, da nimamo prave definicije terorizma. In zaradi tega uh, gre uh, tukaj za uh, nevarno uh, delovanje. Po drugi strani pa gre za svobodo govora tukaj eh, je potrebno upoštevati tudi direktivo o e-trgovini. Jaz eh, nasprotju s tabo, Đuli, mislim, da se bomo morali o tej direktivi ponovno pogovarjati. Če eh, gre za to, da ta direktiva igra aktivno vlogo tudi v okviru AVMS, potem moramo poskrbeti za dodatna pojasnila člen 13 eh, direktive o avtorskih pravicah pa se v veliki meri eh, osredotoča na moralne eh, obveze. In jaz se zauzemam za ta člen 13, kaj ti tukaj ne gre za obvezno uvedbo filtrov. Ta predlog komisije ki ga ravno kar obravnavamo, pa je nevarnejši, kaj ti gre za poseganje vsebino. Zato moramo biti zelo previdni eh, pri tem, kar počnemo. Kakšna je pravzaprav definicija uh, terorizma? Ali imamo tudi presojo vpliva? Rada bi videla presojo vpliva, preden nadaljujemo s našim delom in potrebujemo tudi zelo, zelo jasno definicijo odgovornih organov to je tudi eh, del eh, tvojih predlogov sprememb. Ne moremo privatizirati te odgovornosti. Mislim, da to politično gledano ne more biti rešitev. In na vsak način mislim, da potrebujemo več časa. Razumem, da se moramo boriti proti terorizmu na spletu, ampak ne moremo v nekaj tednih urediti tako zelo pomembnega vprašanja. Nisem za to. Mislim, da potrebujemo veliko več poglobljenih eh, razprav v novem parlamentu, potrebno obravnavati eh, celotno področje, vlogo sodnikov, zastaviti si potrebno tudi vprašanje finančnih sredstev. Nikakor pa ne želim, da bi zasebna podjetja, še prav posebej v eh, ZDA, odločala, kaj lahko počnejo na spletu in kaj ne. In zaradi tega mislim, da je to potrebno nujno urediti in vidim, da komisija skuša najti dobro rešitev, vendar pa ta rešitev, ki so jo predlagali, še ni dovolj dobra. In zaradi tega mislim, da ne bi smeli po nepotrebnem hiteti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Bild. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta zakonodaja eh, za boj proti terorizmu na spletu je ključnega pomena. Videli smo, kako so pred nedavnim teroristi Libiji, v Libiji lahko objavljali spletne vsebine, ne da bi bili kaznovani. In uh, mislim, da tudi ne potrebujemo tako zelo natančne definicije. Mislim, da je zelo jasno, ali gre za časopisni članek na spletu ali pa za teroristično vsebino. Vem, da je potrebno zagotoviti uh, svobodo uh, govora, ampak uh, mislim, da uh, bi o tem morali razpravljati v drugih kontekstih, ne pa v primerjavi z terorističnimi oziroma v povezavi s terorističnimi vsebinami. O tem eh, bi morali pogosteje razpravljati, ko govorimo o lažnih novicah. Sodniki so izrazili resne pomislike glede zakonodaje, recimo v eh, Nemčiji. Eh, poleg tega pa mislim, da bi morali večjo pozornost posvetiti tudi družbenim omrežjem, kot recimo Twitterju. Tam se pogosto uporabljajo algoritmi za posredovanje določenih političnih vsebin. Hvala lepa. Marie Therese. V imenu Jana Tom bi se rada zahvalila poročevalki za opravljeno delo. E, to poročilo e, predstavlja nekoliko bolj uravnotežen pristop od predloga Evropske komisije. Gre za odstranitev spletnih vsebin, vendar pa. E, Libe ne bo mogel upoštevati našega mnenja zaradi časovnega pritiska upam, eh, da bo jasno, da se ne strinjamo z veliko večino eh, tega predloga komisije. Najlepša hvala. Mogoče le nekaj pripomp za moje strani. Zelo smo si se borili za to, da bi imeli enakopravno vlogo in pa deljene odgovornosti eh, v skladu z členom 54 eh, z odborom Libe. Libe je predstavil časovnico, eh, ki je skoraj da ne mogoča. Sedaj so nam odstopili celo čas za glasovanje, to je težko zavrniti, kljub temu pa sem nekoliko slabe volje, kajti če bi bilo komisiji tako zelo v interesu, da to reši, potem eh, bi to lahko storila že prej, ne pa šele ob eh, koncu zakonodajnega obdobja. Na ta način je parlament pod takšnim pritiskom, da sploh eh, nimamo časa, da bi smiselno razmislili o tem ali onem in da bi ustrezno razpravljali o tem, kako uravnotežiti svoboščine na eni strani in pa boj proti eh, terorističnim spletnim vsebinam na drugi strani. In skupaj s Sabine Frahajen sem bila poročevalka za audiovizualne storitve. Eh, In eh, takrat eh, nikakor ni bilo lahko eh, sprejeti mnenje glede nadzora in pa zagotavljanja svobode na spletu. Tudi tam je šlo za teroristične vsebine in mislim, da smo našli dobro rešitev, ki unemogoča kršitev temeljnih človekovih pravic. In ponudniki storitev nikakor ne smejo postati nekakšni šerifi na spletu, ki preverjajo le, če so določene vsebine škodljive ali pa če so teroristične narave. In zato smo si za to tudi prizadevali. Kaj ti eh, ta nova zakonodaja mora se biti, seveda biti skladu z tem, kar smo ravno kar sprejeli v okviru direktive AVMS. Ampak to, kar eh, imamo trenutno pred seboj, pa sploh ni v skladu z eh, tem, kar smo eh, sprejeli. Pri tem je potrebno upoštevati tudi načela iz eh, direktive o e-trgovini in zaradi tega mi je zelo žal, da se sedaj tukaj izraža, izvaja takšen pritisk. To je podobno kot takrat, ko smo se pogovarjali o pornografskih vsebinah na spletu. Takrat je bilo rečeno, da je potrebno zaščititi otroke in da je potrebno otroke zaščititi pred eh, pornografskimi vsebinami na spletu. Ja, že res, ampak eh, potrebno je najti pravo ravnotežje med našimi temeljnimi svoboščinami in pa ustrezno zaščito. In mislim, da takšne razprave tukaj ne bomo mogli imeti in zaradi tega se zahvaljujem eh, Julie, da je predložila dobro uravnoteženo eh, poročilo, ki po eni strani govori o temeljnih človekovih pravicah, po drugi strani pa. Eh, tudi uh, o ustrezni zaščiti pred uh, terorističnimi vsebinami na spletu. In mislim, da to stališče, s katerim se lahko strinjamo tukaj v odboru. Hkrati pa je to tudi predlog, ki ga bo, upam, da odbor Libe upošteval. Te pripomp nisem podala kot predsedojoča, to je bilo moje osebno mnenje. Še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 ki upošteva stališče komisije in pa odbora Libe. Naš parlament je vzpostavil poseben odbor za boj proti terorizmu. Do konca lanskega leta bi moral delati in predložiti poročilo do začetka tega leta. Ampak pojavilo se je veliko težav. Celoten eh, postopek priprave poročil je bil izjemno dolgotrajen, torej je bilo poročilo sprejeto šele sedaj. Torej, odbor eh, Libe je imel manj časa in zaradi tega smo tudi mi imeli manj časa. Ne govorimo o svobodi na internetu, ampak o terorizmu in to je nekaj zelo konkretnega. Gre eh, za fizično nevarnost za naše državljane, za državljane Evropske unije. Torej gre za Julie Ward in pa za uh, teroriste. Če bi prevladala Julie Ward, potem bi izgubili teroristi. Potrebno je vzeti določene, izuzeti določene skupine novinarjev, tako eh, da eh, ti ne bodo omejeni v svojem delovanju zaradi teh določil. Gre pa tudi za pravice ustvarjalcev, za avtorske pravice. Posebni odbor je poskušal prilagoditi eh, definicijo, ampak ta definicija še ni popolnoma zadovoljiva. Jaz predlagam, eh, da se strinjamo z pristopom Julie, ampak ne smemo preseči svojih pristojnosti, kajti če bomo tako ravnali, bomo preravnali v interesu eh, teroristov. Ti teroristi delujejo zelo hitro. Ena ura za odstranitev spletne vsebine, to je zelo dolgo obdobje. V številnih primerjih, kot je dejala Julie, moramo imeti eh, možnost, eh, da se eh, deležniki tudi pritožijo v primeru odstranitve spletne vsebine. Najlepša hvala. Najlepša hvala, Luigi Morgana. Hvala lepa. Jaz sem želel opozoriti na sledeče. Hvala lepa, Julie za opravljeno delo in eh, kolega je že pravilno izpostavil eh, dve občutljivi točki. Rad pa bi izpostavil eh, nekaj točk, ki se mi zdi, da je bilo pretirano izpostavljenih. Seveda potrebujemo ravnotežje med svobodo in pa varnostjo. Ampak druga točka je pravzaprav vsebina te zakonodaje. Gre za uredbo, ki preprečuje širjenje terorističnih eh, spletnih vsebin. In zaradi tega eh, časovnica je pomembna. Pomemben je naš odzivni čas. Zakaj eh, to izpostavljam? Kaj ti? Vsakič, ko pride do atentata, ali nimamo že vsi težave z vestjo, vsakeč, ko se nekaj zgodi, potem storimo kaj? Skupaj s parlamentom, skupaj s komisijo in svetom moramo poskrbeti za odziv. To ni naša moralna zaveza, to je odgovornost demokratičnih inštitucij v odnosu do eh, državljanov. Torej, če na spletu objavim navodila, kako sestaviti bombo, eh, potem mislim, da ni si potrebno zastaviti vprašanja, ali gre tukaj za svobodo govora ali ne. Ali pa, eh, če eh, zapišem oziroma objavim posnetek dveh švedskih mladeničev, ki sta bila obja, ob, obglavljena. Mislim, da se tudi tukaj ni potrebno spoštovati o škodljivosti te osebine. Torej gre za vprašanje, kaj želimo eh, doseči. Če bi bile zadeve lahko rešljive, potem se s tem eh, ne bi ukvarjali sedaj. Eh, situacija je trenutno nezadovoljiva, torej sedaj se moramo odločiti, ali bomo v to posegli ali pa ne. Gre za eh, naš pristop. Poleg tega pa gre tudi eh, za odgovornost. Če pravila ne bodo jasna, če ne bomo imeli jasnih sankcij, potem eh, ta eh, zakonodaja ne bo na koncu koristila nikomor. Torej, ne moremo vsega povezati enakovredno in razumem Đuli, ki govori o majhnih in srednje velikih podjetjih in ko govori o sorazmernosti in tako naprej, ampak zelo dobro vemo, Eh, da eh, je odstranitev določenih vsebin možna. V primeru drugih vsebin eh, pa je poseg večji, torej potrebno se je pogovarjati z pristojnimi organi. In na ta način bi morda lahko rešili te probleme. Torej, po 20 letih še zmeraj razpravljamo o tem, eh, da naj bi bila direktiva eh, o e-trgovini osnova za to razpravo. Strinjam se z gospo eh, Trupel. Terorizem je resna zadeva, varnost je resna zadeva, temeljne svoboščine in človekove pravice, ja, seveda, tudi te so mi pri srcu in seveda morajo igrati enako pomembno vlogo. Ampak eh, to ni področje, ki bi ga uh, lahko rešili kdaj drugič. Potem uh, pravzaprav ne bi upravili svoje politične odgovornosti. Najlepša hvala. To je zelo resna razprava, ampak kljub temu vas prosim, da ne diskreditiramo tistih, ki se borijo za pravo ravnotežje med varnostjo in pa eh, svobodo. Nihče v tej dvorani ne želi ščititi teroristov, to mora biti povsem jasno. Silvija Kosta. Seveda gre za iskanje ustreznega ravnotežja in zahvaljujem se Julie, ker je eh, poskušala čim bolje uskladiti pristojnosti odbora za kulturo z pristojnostmi odbora Libe. Seveda se v veliki meri strinjam z tem, da imamo časa premalo. Ni dovolj časa za poglobljeno razpravo. Enostavno nismo imeli možnosti za to. Najbrž pa tudi, če prosimo za predstavitev, ne bi eh, imeli dovolj časa za eh, poglobljen razmislek. Jaz mislim, da se moramo osredotočiti, kot je rekel gospod Zdrojevski, na tiste eh, teme, za katere smo neposredno pristojni. Ostale definicije pa moramo prepustiti odboru Libe. V tem predlogu gre za poskus definicije terorističnih vsebin. Lahko rečemo, da definicija ni dobra, ampak prvič smo vse poskušali definirati te vsebine. Nekatere definicije so mogoče preširoko zastavljene. Eh, ampak eh, kljub temu mislim, da eh, temeljno usmeritev imamo. Kolegici Ward pa bi rada povedala troje. Prvič, kar zadeva ponudnike storitev, mislim, da je pristop nekoliko tvegan, čeprav posebej, ko ne gre eh, za eh, ponudnike eh, iz Evropske unije, ampak ponudnike iz tretjih držav, ki imajo potem posrednike v Evropski uniji. Potem druga točka, pristojni organi. To so tudi telekomunikacijski organi in tako naprej. In osredotočiti se je potrebno, pravi Julie Ward, na tiste ponudnike storitev, ki so namenjeni širši javnosti. Ja, no, mislim, da je to nekoliko zapleteno. Ne govorimo eh, zgolj o eh, ponudnikih storitev za eh, širšo javnost, govorimo tudi o temni eh, strani eh, spleta, ki je na voljo zgolj nekaterim. Mislim, da ne bomo mogli spremeniti te zakonodaje, če ne bomo poskrbeli za eh, to, eh, da črtamo člen 6 in da poskrbimo za ravnotežje z členom 9. In zaključujem. Strinjam se z Luigijem Morganom, kar zadeva e-trgovino. In tukaj se strinjam tudi z gospod Triple. Mislim, eh, da se bomo morali s tem ukvarjati v naslednjem sklicu kajti tudi 14. člen eh, direktive o e-trgovini pravi, da je potrebno poskrbeti za prevzem odgovornosti. Ampak eh, tukaj gre v bistvu za dvojno definicijo. Namreč najprej je potrebno ugotoviti, ali je vsebina nezakonita, potem pa jo še odstraniti. Mislim, da tukaj nekoliko presegamo obseg te uh, direktive o e-trgovini. Ja, děkuji za udělení slova. Já bych jen velice krátce reagovala na tu diskuzi, která zde ohledně. Najlepša hvala za besedo. Tudi jaz bi se rada odzvala na razpravo, ki se je razvila sedaj ob obravnavi tega predloga. In sicer tu gre za uravnoteženje pravice do varnosti s pravico do svobode. Mislim, da smo se z iskanjem tega ravnotežja borili že večkrat pri različnih um, predlogih. Po eni strani želimo zagotoviti svobodo, po drugi pa tudi varnost. In sploh na področju interneta je včasih zelo težko najti kompromise. Petra je že opozorila na direktivo o audiovizualnih storitvah. In uh, tu je treba upoštevati vsebinske elemente. Mislim, da smo v odnosu do AVMSD našli dobro ravnoteže, dober kompromis, tako da to lahko podpremo. Mislim, da je bilo zelo pomembno, da najdemo um, kompromise in da obenem zaščitimo temeljno pravico, pravico do življenja. To najdemo tudi v listini. Uh, Evropske unije. In mislim, da je treba vse, kar se objavlja na spletu, obravnavati skozi to prizmo načela spoštovanja življenja. Tako da mislim, da je treba razmisliti tudi o tem, ko govorimo o objavljanju na spletu. Tako da pravica do varnosti in življenja je tudi ena izmed temeljih pravic, ki jo je treba tu upoštevati. Najlepša hvala, komisija. Bi želeli kaj dodati? Hvala. Da, komisija bi rada dodala par besed. Najprej bi se vam zahvalili za to zelo resno prvo razpravo o tej pomembni temi. Upravičujemo se, da je ta tema prišla k vam šele ob koncu zakonodajnega mandata. Ampak, eh, kot ste sami rekli, gre za resno temo in za resno temo potrebujemo tudi eh, določeno mero dokazov. Potrebujemo dokaze o povezavi med spletno vsebino in radikalizacijo posameznikov. Eh, in pa seveda povezavo med temi vsebinami in terorizmom. Za vsa teroristična dejanja od leta 2015 naprej smo imeli dokaze na internetu. Potrebovali smo zakonodajo, oziroma potrebujemo tako zakonodajo, ki bo eh, presegla to, kar smo zdaj več kot dve leti delali prostovoljno skupaj s samimi akteri. Treba je podati tisto eh, resno in iskreno oceno, in se odločiti, ali bomo še naprej šli po tej prostovoljni poti ali bomo naredili stvari zavezujoče. In eh, v glavnem se voditelji držav in vlad eh, strinjajo s tem, da morajo stvari postati bolj ukvirjene. Zahvaljujem se vam za ta vaš eh, predlog. Ne samo za vaš osnutek poročila, ampak tudi za vse komentarje, ki sem jih ravno kar slišal. Mislim, da obstaja resna možnost eh, za to, da se dogovorimo o nečem, kar bo učinkovito in kar ne bo postavljalo pod vprašaj svobode govora in pa posameznikovih pravic. Poročevalka je zelo modro v svojem osnutku poročila eh, pokazala tudi enega pomembnih vidikov, namreč definicije. Mi menimo, da predlogi, ki so že v osnutku poročila, gredo v pravo smer. Torej, da se še nadalje pojasni in zoža um, ta uh, naš cilj potem uh, odredbe o odstranitvi. Osnutek dokumenta predlaga bistveno spremembo tega, kar smo si sami zastavili. Tako kot ste vi rekli, tudi mi menimo, da morajo biti te zahteve po odstranitvi zelo natančne, jasno definirane, ne moremo tega prepustiti eh, komorkoli, eh, dobro opredeljene in upravičene morajo biti te zahteve in tudi dobro pregledane strani ustreznih organov. Ampak če to prepustimo uh, samo sodnikom, uh, mislim, da to ne bo delovalo, tukaj gremo predaleč. Potrebujemo sistem, uh, kjer bodo dobro nadzorovani organi to počeli. Imamo tudi zelo raznolike situacije, ki se razlikujejo po posameznih državah članicah. In uh, proaktivni ukrepi so po našem mnenju bistveni. Imeli smo tudi razpravo o uh, usklajenosti z direktivo o e-trgovini. In razpravljali smo tudi v svetu, ko je ta eh, sprejel svoj splošni pristop. Mislim, da eh, lahko sektorju damo možnost teh proaktivnih ukrepov, eh, ne smemo pa kršiti določenih bistvenih načel, ki so zapisana v direktivi o e-trgovini in pa drugih zakonodajnih aktih. Potem pa še nekaj o varovalkah. V osnutku poročila je tudi nekaj zapisano o tem. Resna tema je to, prosim, če mi dovolite, da končam. Mi bi radi še nadalje opredelili določene varovalke. Tudi vi ste to predlagali in to zelo pozdravljamo. In vedno vam bomo na voljo za to, da vam zagotovimo tudi eh, še dodatne dokaze o eh, različnih vidikih eh, tega zakonodajnega akta, ki se pripravlja. Hvala. Najlepša hvala. Vedno sem uh, mislila, da so um, te pravice glede vlaganja pritožb ena izmed pomembnejših pravic, ki jo upoštevamo v našem pravnem redu, ampak sem se očitno motila. Julie predajam ti besedo, ampak prosim upoštevaj, da smo zelo pozni. Hvala. No, um, tako in tako moram oditi na glasovanje v Libe kot nadomestna članica. Zelo sem vesela te razprave. Mislim, da je pokazala na nekaj pomembnih vidikov. Večja jasnost je tako zelo pomembna. Jasnosti tukaj manjka. Um, Veliko delov besedila je še eh, nezadostno pojasnenih. Govorimo tudi o nezakoniti um, teroristični vsebini. Um, torej, tudi to je treba definirati, kaj je to nezakonita vsebina. Uh, ni dovolj to, da stvari povzročajo škodo. Škoda je tudi zelo širok pojem. Nekdo je rekel, kako uh, lahko kako lahko je pripraviti nek strup. Um, in to se tudi najde na eh, spletu eh, med uh, znanstvenimi članki, to najdete. Uh, in ne vem, kako bomo uredili to področje, ko je torej toliko informacij na spletu. Ljudje treba izobraziti uh, v zvezi s tem, kako. Um, se soočati s tem, kako opredeliti škodo, kako uh, torej ukrepati. In mislim, da je velik problem v tem, kako bomo tudi naše stališče uskladili z mnenji drugih odborov. Hvala, Petra, da si se borila za to, da imamo tudi mi pristojnosti pri tem. E, izjemno se mi zdi to, da tukaj mi v odboru kult e, branimo državljanske pravice. Saj je to pravzaprav v redu. Vsi v Evropski uniji bi morali braniti državljanske pravice, še poleg tega, kar počne odbor Libe, ki je eh, glavni pristojni odbor za to. Temeljne eh, svoboščine v Evropski uniji eh, so ključnega pomena, te bom branila še naprej. Se pa seveda veselim predlogov sprememb in pa še nadaljnih razprav, ki jih bomo imeli. Ampak mislim, da bi eh, potrebovali tak zakonodajni akt že štiri ali pet let nazaj. Najlepša hvala. Opozorila bi vas, da ture nismo v prostoru, v katerem ne bi vladalo nikakršno pravo, ker nekaj zakonodaje je že bilo sprejete. Na voljo imamo tudi direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah in sedaj razpravljamo še o enem aktu, ki bo sprejet, ki se ukvarja tudi z terorizmom in eh, objavljanjem za splekom. Torej, še enkrat najlepša hvala. Do 4. 6. Eh, februarja lahko vlagate predloge sprememb. Tako da najlepša hvala in sedaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, za katero pa imamo zdaj na voljo, sedaj na voljo žal samo še pol ure. Se opravičujem, res mi je žal, ampak tako pač je. Uh, Gre za študijo, za katero smo zaprosili mi, glede znanosti in znanstvene pismenosti kot izziva na področju izobraževanja. Prav lepo pozdravljam Dalibora Šterna dela iz Inštituta za javno politiko in upravljanje v Litvi. Na prošnjo našega mm, policy departmenta je pripravil to študijo, ki sicer še ni zaključena, ampak vseeno nam bo danes predstavil eh, prve ugotovitve svoje študije. Končna različica te študije bo objavljala mm, februarja, konec februarja v končni različici. Tako da najlepša hvala, da ste danes z nami in da lahko že sedaj podločite o, svojem, o svoji študiji. Za nas je to zelo pomembna študija z vidika obravnave vseh vprašanj, ki so povezana s politiko izobraževanja, s čimer se bo na, še nas odbor ukvarjal do sedaj in se bo tudi v prihodnjem mandatu. Tako da prosim, da spregovorite in predstavite svojo študijo v manj kot desetih minut, zato da bomo imeli čas še za razprave. Najlepša hvala, sem Dali Borsterna, del PPMI predstavljam. Ja, sedež imamo v Vilni v Litvi in zdaj bom predstavil zaključke naše študije, ki jo je naročil vaš odbor. Sam sem eden od soavtorjev te študije in eh, povzetek vam bomo dali na voljo takoj, v naslednjih nekaj tednih pa bo objavljena tudi študija v celoti. Pregledali smo akademsko in politično literaturo o znanstveni pismenosti in pa o tem, kako se eh, ta pismenost uporablja v izobraževalnem kontekstu. Vse več je širjenja lažnih informacij in dezinformacij lažne novice se to tudi imenuje in eh, te ljudje širijo namenoma, eh, tudi v povezavi z različnimi znanstvenimi temami, na primer z energijo, podnebjem, zdravjem in tako naprej. V zadnjih eh, mesecih smo se začeli ukvarjati z znanstveno pismenostjo med ljudmi v Evropi. Torej, kako se ljudje s tem lahko soočajo, s takšnimi dezinformacijami? Mi predlagamo tudi uh, okvirno definicijo znanstvene pismenosti, potem podajemo pregled uh, neke stopne znanstvene pismenosti med prebivalstvom EU. Uh, Potem skušamo identificirati tudi um, izobraževalne pristope, da bi podprli znanstveno pismenost med mladimi in pa med prebivalstvom na splošno. V literaturi obstaja veliko definicij znanstvene pismenosti. Gre za to, da se znaš um, odzvati na znanstvene podatke, da jih znaš brati. OECD um, to opredeljuje tudi s testi PISA. Lahko pa na znanstveno pismenost pogledamo tudi v širšem kontekstu, v okviru eh, neke družbene pomembnosti, eh, v okviru tudi eh, splošne pismenosti, splošnih kompetenc, kontekstualnega razumevanja, kritičnega mišljenja in pa državljanske vključenosti. Ehm, torej, znanstvena pismenost eh, je zelo pomemben koncept, tudi v povezavi z drugimi oblikami pismenosti, naprimer z medijsko pismenostjo in pa z možnostjo kritične ocene informacij, eh, torej informacij, ki se pojavljajo v splošni razpravi ali na spletu. Na podlagi našega razumevanja in pa različnih definicij znanstvene pismenosti v literaturi mi priporočamo predvsem komisiji, glede na, um, pristojnosti, um, držav članic in omejene pristojnosti tudi komisije. Torej, komisiji priporočamo, naj države bolje podpre pri izvajanju evropskega okvira ključnih kompetenc. Uh, znanstvena pismenost še ni vključena kot koncept, imamo pa uh, kompetence na področju znanosti, torej te spretnosti na znanstvenem področju in to bi lahko bilo relevantno za države članice. Znanstvena pismenost je zelo pomembna tudi v dobi dezinformacij. Veliko primerov smo ugotovili, ko je šlo za širjenje lažnih novic in lažnih informacij in eh, ko je to vodilo v eh, neposredne učinke na širjenje lažnih informacij ehm, glede cepiv, naprimer ali pa odzivov na tem področju. E, to je potem vodilo v širjenje e, bolezni, kot so ošpice, naprimer. In širjenje takšnih informacij e, se je izkazalo celo za hitrejšega kot širjenje pravih informacij in to je povezano tudi z različnimi predsotki. Tukaj imamo kognitivne predsotke, torej ko ljudje raje sprejmejo informacije, ki potrjujejo njihova stališča, potem imamo eh, socialne predsotke in tehnološke predsotke. Naprimer, eh, ljudje, ki dobijo eh, korektivne dokaze, ki so proti njihovemu mnenju, te dokaze zavračajo. Ehm. Potem obstajajo tudi predsotki do um, tehnoloških orodij, do algoritmov, do socialnih omrežij in tako naprej. E, to sproži potem nastajanje tako imenovanih ekoprostorov, kjer se te informacije širijo kot odmev. Kot sem že prej rekel, to je um, imelo neposredne učinke tudi na razprave o cepivih, o podnebnih spremembah in tako naprej. In uh, to eh, so teme, pri katerih obstaja veliko znanstvenih dokazov za naprimer um, človeške razloge za podnebne spremembe. Veliko pristopov lahko Eh, tukaj v izobraževalnem kontekstu izvedemo. Mm, gre za izobraževanje v šolah, pa tudi za izobraževanje odraslih. Treba je preverjati dejstva eh, in to dopolniti eh, še z drugimi načini. Na primer na dezinformacije lahko pogledamo kot na obliko virusa. In ljudi lahko imuniziramo proti širjenju teh lažnih informacij, tako da te uh, lažne informacije neutraliziramo. Fact meets fallacy, to je ta trostopenski pristop, torej da se bolj osredotočimo na dejstva, kot pa na razne mite in laži, ki v zvezi s tem obstajajo. Uh, eh, naprimer, pri podnebnih eh, spremembah smo uh, Eh, emisije CO2 opredelili in dokazali kot eh, antropomorfne, torej da jih povzroča eh, človek, ampak v zvezi s tem kljub vsemu obstaja veliko mitov. Naprimer, da vulkani proizvajajo CO2. Ampak treba je pogledati tudi ravni in vidimo, da Eh, je veliko več v zraku CO2, ki ga proizvaja človek, kot pa eh, druge, drugih oblik. Eh, PISA testi ocenjujejo znanstveno pismenost v državah OECD-ja in pa partnerskih državah. In vidimo, da v EU rezultati na področju znanosti še niso najboljši. Eh, države Evropske unije so pri 20 odstotkih eh, uspešnosti, nasplošno pa je delež samo 15 odstoten. Poleg tega se mladi malo vključujejo v znanstvene dejavnosti po Evropi, predvsem eh, PISA to preverja med 15-letniki, potem imamo tudi razne raziskave Eurobarometra, ki kažejo na to, da je v zadnjih letih prišlo do izboljšanja pristopa do znanosti. Predvsem, kar se tiče eh, tem povezanih s podnebnimi spremembami, okrog 90 odstotkov prebivalcev EU meni, da so podnebne spremembe resen problem. In na podlagi eh, zbranih dokazov mi priporočamo, da se še nadalje podpirajo pobude, s katerimi se ocenjuje znanstvena pismenost med ljudmi, naprimer prek študij Eurobarometra na ta način bomo tudi bolje razumeli, kateri dejavniki vplivajo na znanstveno pismenost in kako postati bolj odporni na eh, dezinformacije na področju znanosti. Pogledali smo si tudi izobraževalne politike in prakse in kako bi prek tega spodbujali znanstveno pismenost. Eh, nimamo enotnega pristopa v Evropi do eh, znanstvenega. Um, pristopa oziroma do znanstvenega področja. Veliko različnih pristopov obstaja, veliko je tudi vrzeli. Eh, poleg tega imamo tudi zelo različne rezultate oziroma um, so pričakovanja drugačna kot eh, pa eh, dejanski rezultati. Treba je uporabiti tudi neformalne oblike učenja za spodbujanje znanstvene pismenosti. Zdi se, da eh, metode, ko učitelj frontalno nekaj razlaga učencem v znanosti bolje delujejo, ampak eh, bolj učinkoviti pristopi pa so taki, da so učenci vključeni, da sodelujejo pri raziskavah in tako naprej. Na evropski ravni bi lahko uporabili tudi program Erasmus in podobne projekte, zato da se izmenjujejo te najbolj učinkovite uh, izobraževalne prakse. Treba je krepiti tudi uh, spretnosti in kapacitete učiteljev. Zaenkrat je to vse zelo veliko odvisno od samih učiteljev in njihovih izkušenj. Hvala toliko z moje strani. To je bila kratka obnova oziroma povzetek naše študije. Upam, da sem se držal časa. Zdaj pa uh, smo pripravljeni tudi na uh, odgovore na vprašanja. Najlepša hvala. Ja, ravno pravi čas ste zaključili. Seveda vsi komaj čakamo na končno različico študije. Sedaj pa me zanima, oziroma se po dvorani, bi kdo imel kakšno vprašanje, kakšen komentar? Helga. Hvala za predstavitev, hvala za to, da smo dobili že te um, uvodne zaključke, preden bo študija dokončno objavljena. Meni se zdi zelo pomembno to, kar ste povedali. Zdi pa se mi, da gre tukaj predvsem za vprašanje eh, razsvetljenja, razsvetljenstva v evropski zgodovini, eh, naprimer. Mislim, da obstajajo različne tendence, če si ogledamo samo razpravo o cepivih. Imamo en tabor, ki zagovarja eh, cepiva in podpira znanstvene dokaze, drugi pa to postavljajo pod vprašaj, sama spadam v ta prvi tabor. No, ampak to, kar ste vi povedali o znanstveni pismenosti, mislim, da je to zelo povezano z vprašanjem o tem, kako gledate na eh, znanost, znanstvenike in v eh, nekem pogledu na elito. Eh, če hočeš razumeti znanost, potrebuješ izobrazbo in to je neke vrste elita v naši družbi pa ljudje zdaj govorijo proti elitam in to se mi zdi zelo nevarno. Vi ste zavzeli pristop oziroma si eh, prizadevate za pristop, da bi ljudje v njihovem vsakdanjem življenju bili povezani z znanostjo. Na ta način bi lahko razumeli eh, samo pridobivanje znanstvenih dokazov in zaključkov. In mislim, da je to zelo dobro. Hvala. Bitte. Hvala, Mariterez. Hvala za to poročilo. E, nestrpno že pričakujemo tudi celotno študijo. Zanima me, kako gledate na mm, odnos med e, temi miti, ki se ustvarjajo v znanosti, e, s populizmom določena, zelo razširjena mnenja, eh, eh, so pogosto uporabljena strani populistov. Eh, Naprimer, to se dogaja na področju GSO-jev, potem glifozat, o katerem smo razpravljali tukaj v parlamentu. En milijon prebivalcev je podpisal podpisal peticijo proti glifosatu. Ampak um, politiki potem to morajo upoštevati. Naprimer, tudi pri eh, novih kemijskih tehnologijah uh, prihaja do tega. Zanima me, uh, kako tudi uh, politiki vplivajo na uh, negativizem v znanosti. Mislim, da bi bilo zato pomembno imeti eh, zelo pluralno razpravo, torej da bi se v razpravo vključili vsi predstavniki političnega spektra. Ali imate kakšne namige v zvezi s tem, kako bi to lahko dosegli? Hvala. Hvala, gospa Bild. Pardon. Merci, madame la présidente, merci, monsieur. Hvala. Upam, oziroma. Eh, žal mi je, da nismo mogli že prej dobiti eh, vaših izsledkov. Eh, znanstvena kultura je zelo pomembna. Vi ste omenili cepiva in pa podnebne spremembe. To je za nas pomembno, zato ker se bližamo tudi letu 2020 in cilji, ki si jih Evropska unija zastavila glede uspešnosti v šolah, ne bo, torej cilji ne bodo doseženi v zvezi z znanostjo eh, je uspešnost na znanstvenem področju samo 20 odstotna. Eh, poleg tega se v Franciji, na primer, eh, pojavljajo ehm, verske resnice v šolah. To so že imeli tudi v ZDA, ko kreacionisti v šolah učijo stvari, ki so v nasprotju z znanostjo. V Franciji je neki učitelj, eh, govoril, eh, tudi o evoluciji na ta način. Zanima me, kako ukrepati v takih primerih, kako rešiti eh, to dilemo med znanostjo in fundamentalizmom. Hvala, Sabine Farhojen. Najlepša hvala. Najprej hvala, da lahko dobimo v pogled v vaše delo že tako zgodaj. Bi pa zaspa, zastavila dve vprašanje. To, s tem je povezano več uh, razsežnosti. Po enem gre tu za. Um, usposabljanje posameznikov, da lahko presojajo o znanstvenih podatkih, po drugi strani pa tudi za vprašanje, kako približati znanost tistim, ki niso više izobraženi, kako uh, njim predočiti, kaj znanost počne in kako zagotoviti, da lahko razumejo osnovna načela. Mislim, da ko gre za znanstveno pismenost, da moramo ravnati na več ravneh, zato da bi državljanom približali znanost. Mislim, da je veliko laže se spopadati s trditvami in nasprotnimi trditvami trditvami, ki jih izkoriščajo tudi populisti dan današnji. In uh, tak, na to je še toliko težje se spopadati z napačnimi informacijami, zaradi tega, ker se bo vsaka stran branila. Tako da mislim, da je treba tu opraviti še načeljne razmislike, kako dost, omogočiti dostop ne samo za znanstvenike same, ampak eh, za običajne državljane, splošno izobrazbo, kako bomo njim približali znanost. Silvija Kosta. Najlepša hvala in kot zadnja še Silvija Kosta. Eh, Najlepša hvala za vašo zelo zanimivo raziskavo, pa tudi za provokativne izjave, ki ste jih predstavili v ugotovitvah, pa tudi v priporočilih. Eh, mislim, da potrebujemo ustrezno metodologijo, gre za znanstven pristop. Eh, in eh, to velja tako za naravoslovne znanosti, kakor tudi za družboslovne znanosti. Torej, znanstveni pristop je v bistvu metodologija pristopa. Ali je to v skladu z vašo vizijo? Drugič, zdi se mi, da obstaja nasprotje, tako ste vsaj dejali. med eh, zahtevo po več eh, znanstvenih eh, podatkih in pa Po, in pa med zmanjšanjem eh, znanstvenih dognanj na ravni šol oziroma izobraževalnih ustanov. Ali imate več podatkov o tem? in eh, potem še osem ključnih prioritet, ki smo jih identificirali kot eh, osnovo eh, in med njimi je tudi državljanstvo. Ali menite, da bi se morala spadati tudi pridobitev tako imenovane znanstvene kulture? Najlepša hvala. Poskusite odgovoriti v petih minutah, se upravičujem, danes smo res uh, na tesnem s časom, izvolite. No, skušal bom odgovoriti, eh, kar se da celovito. Preštev sem število vprašanj. Mogoče bi začel s cepivi. To vprašanje je bilo prvo postavljeno. Podobno je eh, s cepivi kot s človeškimi vzroki za podnebne spremembe. Pravzaprav ni razprave o učinkovitosti cepiv, eh, na primer, eh, MMR, eh, cepivo, to je cepivo za ošpice in še dve drugi bolezni, ki se ju ne spomnim. V zvezi s tem je obstajal nek spor oziroma kontroverznost. In objavljen je bil potem članek, ki je to cepivo obtoževal neučinkovitosti. Ampak pravzaprav nič ni bilo dokazano. Eh, pomembno je, da se spomnimo na konsens in to je pomembno tudi za uh, izobraževalni pristop in pa za uh, metode učenja. Treba je ljudi spomniti na znanstveni konsens. In na ta način potem lahko uh, Eh, te napačne predstave o znanosti tudi dekonstruiramo. Vidimo tudi, da obstajajo pozitivni primeri eh, pristopov. To je postalo jasno tudi iz številnih vaših vprašanj, torej, da se znanost eh, popularizira, to je velik izziv za celoten izobraževalni sektor in izobraževalni proces, pa ne samo za šole, ampak tudi za izobraževanje odraslih. Veliko ljudi je že končalo šole, ampak pojavlja se toliko novih tem in vprašanj, da je treba izobraziti tudi odrasle. Ehm, tukaj lahko razni inštituti, muzeji odigrajo pomembno vlogo odprta znanost je tudi pomembna, torej, ko uh, se znanstveniki obrnejo na javnost in ko predstavljajo svoje študije, mogoče uh, lahko na ta način presežemo razkorak, ki obstaja med znanostjo in prebivalstvom. Potem transparentnost rezultatov, to je zelo pomembno, če se uh, vrnem na vprašanje o glifozatu, mislim, da je tukaj preglednost procesa uh, Eh, bila pod vprašanjem, številni znanstveniki eh, so se spraševali o tem in mislim, da tukaj tudi politiki lahko odigrajo pomembno vlogo, da zagotovijo, da bo proces ocenjevanja kemikalij eh, res natančen in odločen. Potem različne ideologije, ljudje, ki v nekaj verjamejo, so potem bolj uh, negativno nastrojeni do nasprotnih dokazov. Eh, zdaj obstaja konsens, da so podnebne spremembe sprožile človeške dejavnosti v zadnjih dvesto letih. In pristop je lahko tudi imunizacija, torej da pomagamo dekonstruirati take laži in mite, ki se širijo po spletu. Preverjanje dejstev je pomembno in eh, dokazi tudi kažejo, da se ne smemo osredotočati na lažne novice in mite, zato ker s tem te lažne novice dobijo preveč prominentno vlogo in eh, s tem se potem učinkovito širijo. Treba je spomniti na vlogo dejstva, torej najprej dejstva in potem šele eh, govoriti o lažnih novicah in mitih. Mislim, da sem pokril večino vprašanj, ne vem, skušal sem uh, tako bolj celovito odgovoriti na vsa, upam, da mi je uspelo. Das, uh, Najlepša hvala. Hvala, da ste danes predstavili preliminarne ugotovitve in veselimo še z že končne različi, različice. Veliko uspeha v tej zadnji fazi in mislim, da nam bo vaša študija v veliko pomoč pri našem nadaljnem delu. Najlepša hvala, da ste se udeležili današnje seje. Thank you. So, das geht hier heute Schlag auf Schlag. Tako, gospa Eriksson, bi se mi lahko pridružili? Wir kommen dann jetzt zu unserem neuen Tagesordnungspunkt 7, die Prehajamo na našo novo sedmo točko današnjega dnevnega reda glede izmenjave mnen s komisijo, glede predloga za, za ukrepe v pri v nepredvidljivih razmerah v primeru trdega brexita. Veseli me, da je z nami ponovno gospa Eriksson, ki bo nakratko predstavila in obrazložila predlog eh, komisije, ki je bil objavljen prejšnji teden. Gre za to, da moramo razmisliti, kaj se bo v, zgodilo v primeru nesporazumnega brexita s tistimi, ki se nahajajo v m, tujini oziroma ki so dobili dovoljenje, da po 29. marcu odidejo na izmenjavo v okviru Erasmusa v tujino glede na to, da bo takrat prenehala veljati Evropska zakonodaja za Združeno kraljestvo. Tako da v tem primeru je treba razmisliti o ustreznih rešitvah, o morbitnih um, nujnih ukrepih in komisija je glede tega podala predlog prejšnji teden. Prosim, gospod Erikson, da nam predlog uh, najprej nakratko predstavi. Na to pa bomo še enkrat razpravljali o tem vprašanju v, v skupini koordinatorjev, ker bo treba ugotoviti, kako čim hitreje sprejeti odločitve in zaključiti z obravnavo, zato da bomo zagotovili, da ne bo prišlo do neželenih eh, težav ne za eno, ne za, duno, za drugo stran. Gospa Erikson, izvolite in najlepša hvala za predlog. Thanks, Chair, for this intro. Najlepša hvala. Hvala za ta uvod. Predstavila bi vam rada glavne elemente nedavno sprejete uredbe, torej osnutka uredbe Evropskega parlamenta, sveta in komisije glede nadaljevanja dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. S tem predlogom uvajamo nujne ukrepe, ukrepe za nepredvidljive razmere, zato da bi se izognili hudim motnjem, do katerih bi prišlo, če bo prišlo do nesporazumnega brexita. Tu gre za prehodne ukrepe, nujne ukrepe ki bodo veljali v primeru, da ne bo sprejet dogovor o urejenem izstopu. To je predlog v kontekstu številnih predlogov za ukrepe za nepredvidljive razmere v primeru brexita, ki jih trenutno sprejema komisija. Tako da predvidevamo rešitve, zato da bi odplavili negotovost. Naj zadeve postavim v, v kontekst. Približno 14 tisoč evrov. Udeležencev programa Erasmus Plus iz 27. terice je v programih mobilnosti in približno 7000 eh, udeležencev teh scheme iz Združnega kraljestva, ki se trenutno nahajajo v državah 27-terice. Kar pomeni, da bi Brexit pravzaprav prekinil njihove dejavnosti učne mobilnosti. To bi imelo zelo moteče učinke za posameznike in za gostujo in za inštitucije gostiteljice, kar pomeni, da bodo morali ti študenti oditi nazaj domov, izgubili bodo kredite, ki so jih pridobili v času študija v tujini in eh, jih ponovno pridobiti doma. Tako da to je zelo težavno. Tale uredba je zelo kratka, vsebuje štiri člene in eh, njen namen je zaščititi udeležence v programu pred neželenimi. Motnjami. Gre za to, da bi ob trenutku Brexita zaščitili izvajanje sporazumov o mobilnosti, ki se že izvajajo prav tako bi radi zaobjeli tiste, ki študirajo v Združenem kraljestvu v okviru mobilnosti Erasmus, in tudi britanske študente, ki študirajo v Evropski uniji. Tako da gre za študente, ki so v Londonu na izmenjavi, pa tudi za študente, ki so recimo v okviru poklicnega usposabljanja mm, na neki inštituciji v Budimpešti, naprimer. V primeru brexita brez dogovora bi, ne bi mogli nadaljevati svoje izmenjave. Sedaj pa bomo zagotovili, da se še naprej izvajajo sporozumi in mobilnosti in da se zagotovi dovolj sredstev. Tako da bi radi zaobjeli vse ključne ukrepe in iz eh, prvega področja, ko gre za izvajanje programa Erasmus, in eh, sicer od določenega datuma do določenega datuma. Tako da upoštevamo študente in um, a, eh, vajence v okviru poklicnega in izobraževanja in tudi mlade, ki se prostovoljno udeležujejo dejavnosti in upoštevamo tudi scheme, ki se nanašajo na mobilnost eh, izobraževalnega osebja in učitelje. Prav tako pa zagotavljamo financiranje za izmenjavo posameznikov, ki so napoteni v okviru schem za izmenjavo. Gre torej za zaščito več kot samo 27-terice, gre tudi za Liechtenstein, Norveško, Makedonijo, ki so države pridružene programu Erasmus. Morava biti jasno, da to ni pogojeno s prispevkom Združenega kraljevstva v evropski proračun. Prav tako je treba upoštevati, da nismo predvideli datuma izteka veljavnosti te scheme, tako da se bodo sporazumi izvajali v celoti. Najdaljše trajanje izmenjave pa je, kot veste, 12 mesecev. Nekatere razprave glede drugih vedikov mobilnosti še potekajo, bomo pa vsekakor vse udeležence v mobilnostnih schemah obveščali prek nacionalnih agencij, prek nacionalnih kontaktnih točk. Sedaj je treba izvesti postopek, ki v, v, vključuje oba so, so zakonodajalca in radi bi se izognili em, zamudam. Tako da upam, da skupaj z vašim sodelovanjem in z vašo podporo lahko čim hitreje zaključimo obravnavo tega dosjeja, tako da zagotovimo gostovost za udeležence v programu. Hvala. Pač, eh, Najlepša hvala. Naslednje vprašanje se mi je utrnilo. Kako je s tistimi, ki sodelujejo v evropskih eh, prostovoljnih schemah? Kako je solidarnost s njimi enotami? Tudi te bi lahko bile prizadete. Ne vem, ampak v kolikšni meri se prostovoljske scheme prekrivajo solidarnostno enoto. Ne vem, ali ste to z praktičnega vizika, vidika že upoštevali ali je to morda skupina, na, na katero ste pozabili. Kdo bi želel začeti? Sabina kot koordinatorka. Degen grešnja. Hvala. Mm, načelno vprašanje imam in pravno vprašanje. Sedaj, kot Evropska unija, sprejemamo zakonodajni akt glede tega, kako postopati v primeru študentov in udeležencev določenih programov. Če bo prišlo do brexita brez dogovora, potem britanska stran ne bo več zavezana k evropski zakonodaji. Kako bomo potem v tem primeru zagotovili gotovost ne samo za 7000 eh, študentov, ki prihajajo k nam na kontinent in temveč tudi kako zagotovimo jasno situacijo za 14000 eh, naših študentov, ki so v Združenem kraljestvu, kajti tudi tu gre za dvostransko zgodbo. Ali ste predvideli vzajemno priznavanje strani Združenega kraljestva? sredstva za to, da bomo zagotovili, da bo tale pravni akt veljal tudi v primeru brexita brez sporozuma. Hvala. Hvala. Ja, mislim, da je to res zelo pomembno vprašanje. Silvija. Jo, volevo sapere in merito ali. Tudi. Jaz bi rada zastavila podobno vprašanje, kajti tukaj se jasno govori o evropskih prostovoljcih, ne govori pa se o drugi dimenziji in uh, sicer iz različnih razlogov. Moje vprašanje se nanaša na jamstvo za vzajemnost priznavanja. Vem, da je to zelo zapletena eh, tema, še prav posebej, če bo prišlo do brexita brez dogovora. Vse to bo resničljivo le eh, v primeru zagotavljanja vzajemnosti in pa finančnih sredstev. Finančna sredstva se zdi, da so že zajeta v proračun za leto 2019, eh, ki ga mora zagotoviti tudi Združeno kraljestvo. Kaj eh, pa če ne bo dovolj sredstev ali eh, potem eh, do uresničevanja tega načela ne bo prišlo ali upoštevamo kot leto le obdobje do 30. marca in eh, to obdobje je že zagotovljeno za sredstvi, ki jih mora zagotoviti Združeno kraljestvo ali pa potrebujemo dodatna sredstva. Gospod Zdrojevski. Uczestniczyłem w imieniu pani przewodniczącej w ostatnim spotkaniu. Z... V imenu predsednice sem se udeležil zadnjega srečanja glede Brexita z Mišelom Barnjejem in zastavil se tudi vprašanje, kako naprej po Brexitu. In upoštevati je treba, da je Združeno kraljestvo že napovedalo, da želi ohraniti in še naprej izvajati program Erasmus, in to je za nas zelo pomembno. Tudi britanska stran eh, je pripravljena mm, ohraniti ta program. Vendar pa je treba doreči pravne podrobnosti. V sporazumu o Brexitu mora biti to tudi jasno zapisano. Če bo prišlo do prehodnega obdobja, kot je dejal eh, Barnier, ne bo mm, nobenih težav še naprej izvajati program Erasmus, dokler se ne bo iztekel težava bi nastala samo v primeru brexita brez sporazuma, brez dogovora in brez prehodnega obdobja. To velja tudi za druga pravna vprašanja, za kvote in tako naprej. Ta uredba mora biti element uh, širšega predloga. Radi bi, da se ta program izvaja tudi v težavnih časih. Predlagam, glede na to, kar smo slišali, da predvidimo čisto jasne možnosti brez časovne omejitve. Ampak eh, s tem je povezana tudi finančna težava. Britanci se želijo še naprej um, udeleževati v programu z finančnega vidika, bi lahko to potrdili. Samo toliko, da bo jasno. To, kar je sedaj pred nami, je predlog, ki je predviden samo v primeru, da ne bo podpisan sporazum o brexitu, če bo prišlo do brexita brez dogovora, torej brez pogodbe o izstopu Velike Britanije iz, iz Evropske unije vse drugo pa bo tudi urejeno na papirju, kako naprej po letu 2020. To se ureja drugje. V tem primeru pa gre res samo za mm, datum 29. marec, če bi se zgodil brexit brez sporazuma. V tem primeru je treba pač upoštevati, da 21 tisoč ljudi se že udeležuje mobilnostnih schem v tem trenutku in uh, to situacijo želimo razrešiti. Gospa Bild. No. Merci, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Erasmus Plus je največji dosežek Evropske unije. Tako zelo zadovoljni smo z njim, da skoraj da večina članov tega odbora podpira podvojitev Eh, sredstev za ta program. Združeno kraljestvo je k uspehu eh, veliko pripomoglo. V obdobju 2015 do 2016 eh, je tam študiralo 700 tisoč, 127 tisoč študentov iz Evropske unije. Torej, vemo, da eh, ti študentje plačujejo eh, astronomske cene za ta študij. In uh, Zaradi tega upam, da bo Združeno kraljestvo še naprej sodelovalo v programu Erasmus. To namreč eh, omogoča eh, ugodnejši študij na eh, univerzah Združenega kraljestva. Kaj pa bi se zgodilo, če se Združeno kraljestvo Eh, odloči, da ne bo več eh, sodelovalo v tem eh, programu. To bi bilo sporočilo v nasprotju z prijateljstvom, ki je v osrčju pogodb Evropske unije. Združeno kraljestvo na drugem mestu, kar zadeva izbiro države za študij, tako je za ZDA, če tudi so šolnine izjemno visoke. Če bo Združeno kraljestvo izključeno iz programa Erasmus, bomo na ta način ustvarili precedenčni primer. In če bomo izključili Združeno kraljestvo, zares ne razumem, zakaj bi Turčija ostala uh, vključena v uh, program Erasmus. Še prav posebej, če upoštevamo obnašanje gospoda Erdogana. Hvala lepa. Eh, Mihajla Šodrova, bitte. Hvala, Mihajla Šodrova. Najlepša hvala. Za začetek bi se rada odzvala na prispevek francoske kolegice, se upravičujem, ampak ta uh, razprava ni razprava o izključitvi Združenega kraljestva, kajti eh, mi nismo sprejeli odločitve o Brexitu in se moramo zgolj odzvati na eh, situacijo. Na situacijo, v kateri se bodo znašli naši evropski študentje v Združenem kraljestvu in seveda želimo dostop do britanskih univerz. Torej, najlepša hvala Evropski komisiji. Imam pa enako vprašanje kot Sabine. Kako? Kako se boste pogajali o situaciji naših študentov v Združenem kraljestvu? Kaj ti? Te... 7000 študentov, ki so trenutno tam, bi lahko sprejeli, ampak kaj bo Združeno kraljestvo storilo za tiste eh, študente, ki bodo želeli ostati v Združenem kraljestvu? Najlepša hvala, gospa Erikson. Beseda je vaša, sedaj lahko odgovorite na vsa ta pomembna vprašanja. Hvala, hvala za vprašanja. Najprej bi podala pojasnilo, ki ste ga podali tudi vi, predsednica. Če bo sprejet dogovor, potem eh, ne potrebujemo takšne uredbe, to je jasno, kar pomeni, da ne bi imeli nikakršnih težav na tem področju do izteka MFF-a. V primeru izstopa brez dogovora pa gre za pravne posledice te dejavnosti. Vse dejavnosti so mm, dejavnosti, ki ne bodo več upravičene do financiranja, ko gre za dejavnosti Erasmus. Zato iščemo umestno rešitev, nujno rešitev zaradi težave, do katerih bi lahko prišlo v primeru neurejenega brexita. S to uredbo bi radi zagotovili, da se tiste dejavnosti, glede katerih so že bili sklenjeni sporazumi, predvidi financiranje, torej da bodo to upravičene dejavnosti, kar pomeni, da ljudi ne bomo pošiljali domov. Gre torej za podaljšanje veljavnosti, zato da udeleženci lahko zaključijo predvideno obdobje mobilnosti. Seveda pa to deluje v obe smeri. Gre za odnos med Evropsko unijo in 27-terico torej in Združenim kraljestvom. Gre pa tudi za proračunska vprašanja, vendar pa to ne zahteva novih pogajanj. Če sprejmemo to uredbo, bomo zagotovili, financiranje za takšno mobilnost. Tako da toliko odziv na vaše vprašanja. Ni nikakršnih potreb o tem, da bi se o tem še pogajali. Bomo preprosto podaljšali upre obdobje upravičenosti. Se upravičujem, da vas prekinjam na tej točki. Ampak kaj se zgodi, če je Združeno kraljestvo, naprimer, eh, reče, da morajo mm, ti udeleženci v programu imeti dovoljenje za prebivanje, ki pa ga seveda nimajo. Kaj se bo zgodilo, če bodo obravnavani kot državljani tretjih držav, ker niso več člani Evropske unije? Recimo, če imamo Nemca, Italijana in Čehinjo v Združenem kraljestvu, bi to pomenilo, da Združeno kraljestvo lahko od njih zahteva vizum. Ali kaj se bo zgodilo? Ja, in kako je zdravstvenim za. Z varovanjem in z vsemi podrobnostmi, ki jih sedaj urejajo evropske pogodbe. Kaj ti v tem primeru bi Združeno kraljestvo moralo aktivno privoliti v takšno ureditev? Ne, ne moremo preprosto samo mi nekaj sprejeti. Ne gre samo za zaščito evropskih državljanov v Združenem kraljestvu to zahteva tudi privolitev Združenega kraljestva. In kako je s kreditnimi točkami, ki jih pridobijo učeči se? Ali bodo te še naprej priznane v Evropski uniji, če nimamo pravno urejeno statusa? In um, kako bomo mi po drugi strani zaščitili britanske študente? V prvi vrsti gre bolj zato, da zaščitim naše državljane, državljane Evropske unije v Združenem kraljestvu. Tega pa ne moram storiti samo na podlagi te uredbe, če Združeno kraljestvo tega akta ne bo podprlo. No, ja, to je zelo pomembno vprašanje, ampak uh, mislim, da danes ne moram odgovoriti na vprašanje glede vizumov in glede širših vprašanj. Gre torej za zaveze Združenega kraljestva glede izvajanja študijskih sporazumov, ampak um, to je, so vse vprašanja, za katera nisem pristojna. Morda je to tudi bolj vprašanje za kakšen drug odbor. Samo toliko glede priznavanja. Na evropski ravni smo seveda storili veliko na tem področju, poteka pa tudi poteti mm, medvladno sodelovanje v okviru bolonskega procesa? Gre za dogovor o pogojih, o kreditnih točkah in na voljo je tudi uredba o priznavanju. Tako da tu pre, še naprej predvidevamo medvladni postopek, tako da mislim, da ne bo nikakršnih težav s priznavanjem študijam in um, obdobju izobraževanja v tujini. Potem omenjali ste tudi Evropsko solidarnostno enoto. Mislim, da je Tu treba predvideti hiter odziv, ki je zelo restriktiven. Gre za novo Evropsko solidarnostno enoto, gre za uredbo, ki smo jo nedavno sprejeli. Tako da se to šele začenja izvajati in ni veliko primerov takšnih enot. Pri solidarnostni enoti oziroma pri solidarnostnih dejavnostih, še, sedaj še vedno večinoma izhajamo iz prvega stebra, iz prostovoljskih dejavnosti v okviru programa Erasmus. Tako da to fr, prvo pa, fazo iz uh, programa Erasmus pravzaprav zaobjamemo s to uredbo. Dobro. Ugotovila sem, oziroma jasno je, da določenih vprašanj ne moremo razrešiti že sedaj. Tako da prosim, da skupaj s komisijo vsi upoštevamo tisto, kar se nam zdi zelo pomembno. Torej, da gre za tiste naše državljane, ki bodo 30. marca še vedno v. Združenem kraljestvu ali pa da gre za državljane Združenega kraljestva, ki se bodo nahajali v Evropski uniji 29. marca. Za njih je treba zagotoviti gotovost. Tu ne gre samo za štipendije in sredstva iz programa Euro Erasmus, ampak tudi za druga vprašanja, naprimer glede pravice do prebivanja v državi, glede zdravstvenih zavarovanj in tako naprej ne bi radi naših eh, državljanov prepustili na milost in nemilost eh, Združenemu kraljestvu, kajti tudi do tega lahko pride. Jasno pa je, da vseh urešanj ne moremo razrešiti v tej le uredbi. Pomembno pa je, da po zadeve poskušamo razjasniti, da si komisija prizadeva, da bi zagotovila pravno gotovost za teh 21 tisoč mladih. Tako da jim ne bo treba skrbeti, ali bodo mm, jutri spali pod milim nebom ali pa da jih bodo poslali domov in si ne bodo mogli privoščiti zdravstvenega zavarovanja. Izvolite. Še eno kritično vprašanje. Scenarij brez dogovora je od samega začetka bila možnost, ki je bila manj verjetna? Ali se je komisija ukvarjala s tem, kaj bi se zgodilo v različnih scenarijih? Scenarij brez dogovora, z dogovorom in potem še umestna ureditev prehodna ureditev. Ali se je komisija s to vrstnimi vprašanji začela ukvarjati šele nedavno ali se jim posvečate že dlje časa? Ja to raději řeknu česky, aby... Gospa Šojdrova. Zastupkyně komise, dobře. Najlepša hvala. Vprašanje bi zastavila. Zanima me, ali komisijo prav razumem. Mislim, da ne moremo glasovati o nekem zakonodajnem aktu, ki nam um, ne zagotavlja nujno vzajemnega spoštovanja pravic, pravic e, evropskih študentov v Združenem kraljestvu in študentov iz Združenega kraljestva pri nas. Upoštevati je treba, da se bodo naši študentje, ki so v Združenem kraljestvu, znašli v težavni situaciji. Zato potrebujemo dogovor z Združenim kraljestvom. In mislim, da bo britanska stran to lahko razumela, če jim bomo zadeve jasno predočili. Torej, samo če bodo pritadili k temu dogovoru in če bomo sklenili torej, vz, vzajemni sporazum. Hvala. Important question. Hvala. Ja, zelo mm, relevantno vprašanje ste zastavili, ampak vseh teh vprašanj ne moremo urejati v tej uredbi, tako da predlagam, da se to pojasni v kakšnem drugem kontekstu. Tale uredba, pro, poleg um, morebitnih drugih ukrepov, ki bi jih jih potrebovali, zagotavlja, da bi še naprej lahko izvajali dejavnosti učne mobilnosti in zagotovili upravičenost do financiranja, kajti če ne bomo imeli te uredbe, ne morejo mm, udeleženci v programu še naprej izvajati svojih dejavnosti. Dobro. Sedaj mislim, da razumemo, da je treba nekatere izmed teh težav razrešiti drugje. V tej uredbi bomo razrešili samo določena področja, ki pa bi jih morali razrešiti na takšen način. Tako da prosila bi vas samo, da mm, komisijo obvestite o naših pomislekih, o naših komentarjih in uh, radi bi, da so zadeve jasne, da imamo zapisano tudi črno na belem, da bodo ti mladi imeli pravno gledano jasen status. Tako. Mislim, da lahko končamo na tej točki. Najlepša hvala, gospa Erikson, da ste nam um, podrobneje predstavili ta predlog in v skupini koordinatorjev bomo potem še razpravljali o tem, kako bi tehnično gledano to lahko spravili skozi, glede na to, da imamo na, na voljo kakšni 14 dni, 3 tedne, tako da to bo velik izziv. O tem bomo zato še razpravljali skupaj s koordinatorji in um, upam, da bomo sprejeli ustrezne odločitve. Tako da najlepša hvala in se vidimo prihodnič. So, dan... Tako dnevni red smo izčrpali pod točko razno, ni nobene točke, samo obvestila bi vas rada, da bo naslednja seja potekala 20. februarja od 19. do 12.30 in od 15. do 18.30. Prav tako pa bomo zasedali 21. februarja od 9.